Dnevni red ste dobili, je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta, predem zaključim to sejo. Bi se zahvalila tolmačem za njihovo delo. S tem je seja zaključena za danes.